Nadaljujemo torej z obrazložitvijo glasov. Najprej predlog resolucije o litovskem zakonu o zaščiti mladoletnikov. Vsi imate eno minuto časa za svojo obrazložitev. Najprej gospod Kellam. Is Mr. Kellam here?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 še prav posebej, če si ogledamo prvotno besedilo. Človekove pravice so v pristojnosti Evropske unije, vendar pa gre tukaj skoraj da za poseg v načelo suverenosti posamezne države članice. Zato nisem podprl te resolucije. Zavedam pa se tudi, da bi ta imela negativen vpliv na irski referendum. Gre namreč za poseganje v severenost držav članic. Hvala. Gospod Sonik, za eno minuto. Gospod predsedujoči, Litva lahko sama reši problem, s katerim se srečuje, zato sem glasoval proti tej resoluciji. Vzpostavljena je bila posebna skupina, ki naj bi ocenila zakon, ki bo stopil oziroma naj bi stopil veljavo šele leta 2010. Gre za grob poseg za naše strani v zadeve suverene države članice. V resoluciji je vključeno mnenje, da bi morali prositi za stališče Agencije za temeljne človekove pravice. Ni naloga te agencije, da podaja mnenja o posameznih državah in mislim, da bi bil to nevaren precedenčni primer. Hvala lepa. Gospa Harkin, če ste v dvorani za eno minuto. Gospod Posel za eno minuto gospod predsedojoči. Sem navdušen evropejec, zagovarjam Evropsko ustavo, pa tudi Lizbonsko pogodbo. Sem tudi borec za človekove pravice, ampak ta resolucija škoduje Evropi, še prav posebej tik pred irskim referendumom, hkrati zlorablja temo človekovih pravic v ideološke namene. Litovski zakon nima nič opraviti s človekovimi pravicami in če že potem ščiti človekove pravice otrok. Zato se mi zdi ta resolucija ideološka eh, sramota in liberalci so za to resolucijo močno škodili Evropi človekovih pravic. Hvala lepa, gospod Klejs, za, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Naši litovski kolegi so si vse skupaj zagotavo predstavljali drugače. Hitro so želeli vstopiti v Evropsko unijo, za katero so menili, da je Zveza svobodnih držav članic. Vendar Pa se je sedaj izkazalo, da se je ena oblika nadvlade zgolj zamenjala z drugo. Če bo litovski parlament sprejel ta zakon, bo zato kritiziran in situacija se v prihodnih letih zagotovo ne bo izboljšala. Prihodni komisar za človekove pravice, bo to evropsko navlado, nadvlado zgolj še okrepil. In res je škoda, da je komisija spet podprla ta predlog. Mr. President, see Naslednji govornik, gospod predsedojoči, poglejte si, kako se evropska zakonodaja širi, kako se širijo tipalke Evropske unije v vsa področja držav članic. Gre za občutljiva in etična vprašanja. Če nameravamo posegati v zadeve držav članic, zakaj sploh države članice obstajajo? Ali ni nikjer nobene meje? V Veliki Britaniji smo imeli eh, podoben eh, zakon in bil sem edini konzervativec, ki sem uh, temu nasprotoval, zauzemal sem se za pravice homoseksualcev in vesel sem, da se sedaj z mano strinjajo tudi drugi kolegi. Vendar pa jaz nisem litovski zakonodajalec in Litva je sama odgovorna za zakone, ki jih sprejema. Če jim tega ne bomo dovolili, potem lahko naše nacionalne parlamente kar zapremo in jih spremenimo v muzeje. Najlepša hvala. Sedaj pa smo pri krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Gospod Jar, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Preživetje številnih kmetij je resno ogroženo, zaradi tega sem vesel, da smo danes sprejeli eh, resolucijo v zvezi za krizo v sektorju mleka. Žal mi je, da se zeleni eh, niso odločili za sodelovanje pri pripravi te resolucije v prvi vrsti moramo poskrbeti za okrepitev popraševanja po mleč, mleko in mlečnih izdelkih. Potrebni so smiselni predlogi in pa določitev minimalnih cen eh, za izdelke iz sira, potem uporaba masla v eh, pecivih in tako naprej zakaj komisija tega še zmeraj ni izvedla, je nerazumljivo. Prosil bi komisijo, da predloge resolucije nujno tudi takoj izvede. Hvala lepa. Gospoda Nikolsona ni tukaj. Gospod Vlašek. In je to, kjer je Vlašek? Važeni vážený pane predsedo dámy a pánové dovolte mi vysvetliť mé hlasování ke krizi Hvala lepa, gospod predsedojoči, dame in gospodje, rad bi razložil svoje glasovanje glede krize v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Zdržal sem se. Ugotavljamo, da je situacija v tem sektorju kritična, eh, cene so padle za 40 odstotkov. Poleg tega pa se številni eh, proizvajalci srečujejo eh, z nevarnostjo propada. Recimo na Češkem se 15 obratov eh, srečuje z možnostjo bankrota. Vendar pa mislim, da pravi odgovor za rešitev krize niso kratkoročni instrumenti in tudi ne podpiranje skladiščenja. To bi poskrbelo zgolj za izkrivljanje konkurence na trgu. Potrebujemo enake pogoje za kmetovalce povsod v Evropski uniji, ne zgolj v sektorju mleka. Hvala lepa, kolega Obermajer. Äh, Zahvaljujem se za možnost, da obrazložim svoje glasovanje. Predlog komisije je razumljiv iz eh, gospodarskega stališča, vendar pa lahko ugotovimo, da padec cene ni povezan le z zmanjšanjem povpraševanja. Vsaj ne v Avstriji, eh, kjer majhna podjetja ne morejo tekmovati eh, z velikimi obrati v eh, Nemčiji. In ta predlog bi imel lahko hude posledice za kmetijstvo v Avstriji. Kako pomembna je kakovost živil, to pa vsi dobro vemo. Najlepša hvala, gospod Borgecija. In questi giorni si attua in tutta... V teh dneh se v celi Evropi vsi proizvajalci mleka razburjajo in protestirajo zaradi cen in zaradi premalih intervencij in zaradi raznih lažnih izdelkov, ki se pojavljajo na trgu. Uh, mi v imenu potrošnikov želimo sveže izdelke, katerih izvor bomo poznali in ne želimo teh packri, ki jih dobivamo iz drugih držav, eh, mleko, ki nima prehranske vrednosti in eh, mleko, katerega izvora ne poznamo. To je zelo pomembno. Ta protest proiz evropskih proizvajalcev je zelo pomemben. V Evropi želimo zdrave proizvode, želimo sveže mleko, želimo mleko, kakršnega jaz pijem. In mi v Patski nižini dobro vemo, koliko so se naši proizvajalci žrtvovali za to, da lahko tako mleko pijemo. In dobro vemo tudi, kako se je Evropska komisija odločila drugače in daje prednost temu osiromašenemu mleku. In to je sramota za Evropo. Zelo egoistično je, da sami pijete to mleko, namesto da bi ga delili s predsedojočim. Gospa Morvaj za eno minuto. Olyan időket élünk, eh, kedves elnök úr, amikor még a gazdag nyugati országokban is, mint Franciaországban. Spoštovani, živimo v časih, ko se celo v bogatih državah si ljudje jemljajo življenje in to tudi proizvajalci mleka, ki ne morejo več preživeti. In zato sem glasovala da za obe poročili gospoda Kastra, ker gre tukaj za nujno zadevo in je res treba nekaj storiti vsi dobro vemo, da mleko, mleko v prahu in maslo, ki je sedaj v intervencijskih zalogah, da se bo porabilo in potem bomo imeli problem. In naj vam povem, da uredba pomaga na žalost le velikim proizvajalcem, ne pa malim proizvajalcem. In ne smete pozabiti, da tudi mali proizvajalci potrebujejo pomoč za to, da bodo lahko preživeli. Veliki proizvajalci bodo živeli tako ali tako in nas potrebujejo samo zato, da bodo povečali svoj dobiček. Treba pa je upoštevati življenje ljudi in ne samo predpise Svetovne trgovinske organizacije. Strinjam se z vsemi, ki so govorili pred menoj. Jesti moramo to, kar tudi eh, pri nas doma proizvedemo. Hvala. Kolega Henen, za eno minuto. Gospod predsedojoči, kot vsi, kot so govorili pred menoj, se tudi sam zavedam velike krize v našem kmetijskem sektorju. Vsi, ki eh, zastopamo kmetovalce, vemo, kakšen je položaj, vendar pa gre tukaj za skupno kmetijsko politiko in vse odločitve bodo imele velik vpliv na kmetovalce v mojem okrožju, pa tudi za eh, potrošnike in za eh, tretje države. V Evropski uniji se počasi pomikamo od sistema eh, neposredne podpore in sedaj spet hitimo. V Združenem kraljestvu se ljudje še dobro spomnijo, kako delujejo mlečne kvote. Mi smo namreč prejeli kvoto, ki je bila nižja od naše nacionalne proizvodnje. Torej so naši kmetovalci ulivali mleko stran. Mleko pa smo morali uvažati iz nizozemske Francije ali pa drugih koncev Evropske unije. Komaj da smo se skopali, izkopali iz teh težav, sedaj pa eh, želi ta parlament ponovno sprejeti podobne ukrepe. Oglejmo si samo, kakšna je trenutna situacija. Hvala lepa, gospod Kamal, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred Tekli teden eh, so bili ponovno izdani albumi Beatlov, danes pa govorimo ponovno o mlečnih kvotah. Eh, in to morda nima neke velike povezave, razen če pomislimo na naslov ene izmed pesmi Beatlov Back to the USSR. Tukaj gre za odločitve birokratov, ne pa za interese potrošnikov in proizvajalcev. Potrošniki plačujejo dvakrat preveč eh, za to, da podpirajo eh, sistem, ki tako, tako ali tako ni deloval, tudi ko so bile cene visoke. Martin Šulc je dejal, da je prišlo do socialne demokratizacije Evropske ljudske stranke vendar pa se sprašujem, ali bo Evropska unija res postala nekdanja Sovjetska zveza. Gospod Rote. Hvala lepa. Sočutje imam s kmetovalci, ki se srečujejo z velikimi izzivi in hkrati jim tudi sam seveda želim pomagati. Vendar pa kratkoročne subvencije ne bodo ničesar rešile. Vse skupaj se bo končalo tako, da bodo te subvencije ostale in s tem se bomo ukvarjali tukaj in v nacionalnih parlamentih. Ta resolucija predlaga, da bi komisija poskrbela za boljši odziv, vendar pa vse skupaj vodi stran od zelo dobre reforme, ki eh, jo je pričela izvajati komisarka Fischer-Burr. Zaradi tega smo morali to resolucijo zavrniti. Hvala lepa. Sedaj pa smo pri eh, zadnjem predlogu resolucije. Gre za energetsko varnost. Dva govorca sta se prijavila k besedi. Najprej gospod Bačitis. Ah, no. gospod predsedojoči, dragi kolegi, glasoval sem za to resolucijo, kaj te vprašanje energetske varnosti je pomembno za države članice Evropske unije. Kriza v povezavi z Rusijo je pokazala, jasno pokazala probleme, ki jih imamo v energetskem sektorju in odvisnost nekaterih držav članic od zgolj ene dobaviteljice. Pomembno je, da razvijemo skupno energetsko politiko, ki bo temeljila na solidarnosti, raznolikosti energetskih virov in na eh, skupnih interesih. Rad bi se zahvalil komisiji in še prav posebej švedskemu predsedstvu za pripravo baltske strategije, ki bo omogočila boljšo izrabo eh, evropskih sredstev iz strukturnega sklada. Ta strategija bo zagotovo postala uspešen primer regionalne strategije. Komisijo pozivam, da izvede baltsko, eh, baltsko strategijo in da ne dovoli, da bi posamezni interesi prevladali nad skupnimi interesi. Še gospod Sonik za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to resolucijo, kajti vprašanje energetske varnosti je predstavlja veliko preizkušnjo za Evropsko unijo. Države članice morajo sodelovati in energetska politika mora biti povezana z zunanjo politiko Evropske unije. Komisija si mora ogledati različne ravni energetske varnosti v različnih državah članicah, ko se borimo proti segrevanju ozračja lahko zaidemo v dramatično situacijo v finančnem pogledu in cene bodo vplivali tudi na naše potrošnike. Zaradi tega je pravi čas, da poskrbimo za skupno energetsko politiko. Komisija se mora boriti proti egoističnim težnjam določenih držav članic, ki nimajo nobenih težav s tem, da so odvisne zgolj od enega dobavitelja. Kar potrebujemo je. Yeah pravi odziv z strani komisije in pa pristojnega komisarja. Najlepša hvala. Gospod Matula, počakajte. V skladu s postopkom morate zahtevo za besedo podati pred sejo tem eh, primeru vam bom besedo dal, ampak eh, če želite še kdaj obrazložiti svoje glasovanje, morate zahtevo podati prej. Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to resolucijo in obrazložil vam bom zakaj. Evropska unija je odvisna od uvožene energije. In vemo tudi, da se potrošnja povečuje, medtem ko so naravni viri omejeni. Energetska varnost je odvisna tudi od diversifikacije virov in poti ter od učinkovitih medsebojnih povezav med državami članicami. Trenutni projekti za plinovod med Bolgarijo in Eh, Romunijo, so zelo dober zgled za to. In kaj bi sedaj želel? Želel bi nekje potegniti usporednico nekoliko mm, eh, drzno morda med eh, energetskimi odskrbo. Danes bi morali za energetska omrežja uporabiti podoben sistem kot za prometna omrežja. Potrebovali bi zemeljski plin, ki bi bil dostopen vsem in zato se strinjam s projektom Nabuko in tudi s projekti, ki omogočajo večjo uporabo obnovljivih virov energije. Hvala. Hvala lepa. Zasedanje je prekinjeno do 15. ure, ko bo sledila razprava o tajfunu na Tajvanu.